Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za enominutne govore, skladno s členom 163 poslovnika. Gospod Štefanec, dobi besedo prvi. Pekne, vam predsedajoci, dame in panje. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, za besedo. Gospe in gospodje, boj proti terorizmu in kriminalu je resna tematika, s katero se ukvarjajo tudi naši državljani in pričakujejo od nas, da sprememo konkretne ukrepe. Predlog komisije za pregled in spremembo direktive o streljnem orožju je en tak konkreten ukrep. Vendar se mi zdi, da bi Evropska komisija morala bolj komunicirati tudi s predstavniki državljanov in strokovnjaki nekateri deli in tega novega besedila so neizvedljivi, določeni deli pa posegajo v lasniške pravice državljanov. Vse več je teh medsebojnih povezav tudi med nacionalnimi registri, drži, ampak po drugi strani ne bi smeli kaznovati tistih, ki zakon spoštujajo. Zdi se mi, da ne moremo dopustiti, da bi novi ukrepi povečali število nezakonitih posedovanj orožja. V odboru IMKO so že razpravljali o tej tematiki. Tudi slovaški predstavnik organizacije lastnikov orožja je imel možnost povedati svoje mnenje. Hvala. Sam bi rad čestital državljanom Srbije, ki so na zadnjih volitvah jasno pokazali, da si želijo evropske prihodnosti za, evropsko, za svojo državo. Hvala, čestital bi tudi zmagovalni stranki, ki bo spodbujala evropsko integracijo v korist državljanov. Kot mačar bi rad čestital tudi vojvodinski, mađarski asociaciji, ki ohranja stike na vseh ravneh. Ta asociacija je tudi edina članica iz tega območja znotraj skupine ILS na evropski ravni. Mislim, da je nastopil čas, da evropske institucije izpolnijo svoje obveze komisijo in predsedstvo sveta pa pozivam, da storite vse, zato da odpravijo vse ovire pri odpiranju novih poglavi, še posebej poglavijo 23. Hvala. Hvala lepa. Gospod Bušoj. Au trecut deja mai bine de 5 luni de când serviciul de Hvala lepa, gospod predsedujoči. Več kot pet mesecev je minilo, odkar so službe na Norveškem iztrgale pet otrok iz rok družine. Kljub temu, da so politiki, pa tudi civilna družba in ostali pozvali, da se stvari spremenijo, se dejansko v praksi, ki jo izvajo na Norveškem, ni spremenilo nič. Ne moremo dopustiti, da v 21. stoletju trimesečnega dojenčka odozamejo družini zaradi upravne odločbe, ki je bila potem razveljavljena otroka so sicer potem vrnili staršem, ampak to vrstne prakse so nedopustne, zato bi Evropska unija morala odločno nasprotovati. Gracias. Hvala lepa, gospod Kaputo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nedavno je bil objavljen črni seznam živil, ki jih uvož, uvažamo v Evropsko unijo. EFSA je na podlagi fitosanitarnih predpisov to prepovedala. Gre za naprimer brokoli iz Kitajske, potem bazilike iz Indije in tako naprej. To so zgolj nekateri proizvodi, ki so nevarni zaradi svoje kemijske sestave, vsebuje tudi kancerogene snovi. Komisija bi morala ukrepiti nadzor na mejah Evropske unije, ko gre za uvoz živil, zato da zaščiti javno zdravje, zdravje državljanov. Vsa uvožena živila mora spoštovati evropsko zakonodajo. Z njim je treba pomesti, če ne spoštujajo zakonodaje in bi morali prepovedati trgovanje z njimi. Mislim, da bi morali poskrbeti tudi za večji nadzor uradov, veterinarskih uradov in uradov za prehrano, zato da zagotovimo večjo varnost hrane. Komisija bi morala javno objaviti tudi to, kako poteka mednarodna trgovina z surovinami, da bodo državljani vedeli, katera živila vsebujejo nevarne snovi za zdravje. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot sem že prej omenil, vodstvo Enise v zadnjih letih skuša razveljaviti delovanje te agencije v Irak-Lionu. Na tri dele so jo razdelili, samo deset ljudi je ostalo v Irak-Lionu, ostali delajo v centru v Atenah. Kaj skušajo doseči? Razveljaviti sedež v Iraklionu no, in niso preseliti, zato da bi ta agencija Grčijo v celoti zapustila. Tega ne bomo dopustili, mi bomo stali ob strani vsem pristojnim organom na Kreti. Že od leta 2012, ko sem bil poslanec iz Iraklijona, sem se za to zauzemal. Enisa bo stala na Kreti kljub temu, kar pravi uprava Enise. Hvala lepa, gospod Jakovčič. 1312 kmetijskih proizvodov iz Evropske unije nosi ponosno oznako ZGP. 60 milijard je vreden prihodek na tem področju. 15 milijard evrov dobimo na podlagi izvoza teh proizvodov, večinoma v ZDA. Kakovost naših proizvodov odraža našo kulturo, naše navade, šege in tudi, kar sem globoko prepričan, našo konkurenčno prednost na svetovni ravni. Te zaščitene proizvode moramo še naprej razvijati širiti zaščito in te oznake na nove proizvode ter vrhunsko kakovost naših kmetijskih proizvodov izkoristiti na svetovnem tržišču. Vendar bi morali poskrbeti za to, da se te proizvode zaščiti tudi v okviru pogajanj o TTIP-u, sicer to ne bo dobro za Evropsko unijo. Gratis. Hvala lepa. Gospa Anderson. Hvala lepa v britanski vladi tisti na desnici in ki predstavljajo Severno Irsko, ravnajo neodgovorno, nespametno, ko gre za referendum o Brexitu. Na severu imajo seveda koristi od Evropske unije, 3,5 milijard evrov dobijo dobrodelne organizacije in vsi ostali sektori pridobivajo zaradi Evrops, članstva v Evropski uniji, tudi finančna industrija. Tako na severu kot na jugu države bodo po morebitnem brexitu imeli težave. Mi smo skušali pridobiti na milijarde neposrednih naložb v sektorje na severu. Mi se zanašamo predvsem kmetje na evropsko finančno pomoč. Pri nas so se kmetje resnično borili za to, da bi imeli pravičen pavšalni sistem za prvi stebr. Ampak britanska vlada oziroma deli britanske vlade in euroskeptiki pa se igrajo s to vrstnimi elementi na nevaren način. Šinfein tega ne počne. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na stotine osebe je prejšnji teden v Kvinki zahtevalo, da se odpravi odlagališče jedrskih odpadkov. Ko sem vprašal Evropsko komisijo, kaj se dogaja s tem projektom, je komisija rekla, da ta projekt ne spoštuje zahtev iz Euratoma, ki jih je podpisala to, ta sporazum je podpisala tudi Španija. Sprejeti so bili določeni sporazumi, tudi pripravljena poročila, ki jih ne podpiramo, čeprav so pri tem sodelovali nekateri strokovnjaki. Očitno bo tu pri nas oblikovano odlagališče jedrskih odpadkov, ki ne spoštuje norm in to škodi državljanom. Sprašujem vas, ali je Kastilja tudi del Evrope, ali se lahko na tak način postavljajo ali odlogališče ali pa jedrske elektrarne, ki ne spoštujejo pravil, ali boste resnično ulagali v takšne projekte, če bo šlo za odlagališče, ki jih nišče ne želi. Hvala. Hvala lepa, gospod Patten. Sodišče je sprejelo odločitev, da mađarskega in nemškega državljana ne morejo izgnati, razen če ne dokažejo, da so zapori v teh državah neprimerni. Če ne moremo tujih državljanov izgnati v takšne državljane, teh ga ne moremo početi niti z britanskimi državljani. Britanski državljani so v grških, španskih in mađarskih zaporih bili deležni neprimernega ravnanja, tja so jih odpeljali v okviru evropskega naloga za prijetje. Ali se sploh še kdo sprašuje, ali so pogoji v zaporu primerni, ali v teh zaporih ne prihaja do nehumanega ravnanja. Mislim, da potrebujemo v Britaniji ustrezno zaščito tudi za državljane, to pa lahko storimo zgolj, če bomo izven Evropske unije. Hvala lepa, gospod. Lepe kolegi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. No, ta pošast iz Bosporusa, kot ljubkovalno imenujemo Erdogana, je spet udarila tako uh, je eh, bil, bil ogrožen koncert v Dresnu, ki se je že upokloniti eh, žrtvam genocida v Armeniji. Morali so črtati določene dele besedila, ki omenjajo genocid. Kot član odbora za kulture bi želel podati naslednji predlog. Eh, simfonikom iz Drezna predlagam, da črtajo besedo genocid in jo nadomestijo eh, z besedo v nemščini Völker Mord. Eh, to bodo Nemci bolj razumeli. Sem pa začuden, da nam Turčija še naprej mirno tako pije živce. Zato pozivam turško vlado, da v tem stoletnem ritmu, v katerem izvaja genocid, eh, sedaj ne usmeri v kurde. Eh, no, eh, k sreči v prihodnosti ne načrtujem počitnic v Turčiji. Hvala lepa, gospa Mecola. Črteca ta čas ali internet, li kun fač. Dostop do varnega, hitrega, zanesljivega interneta je ključni stebr digitalne agende. Res je bil dosežen napredek, ko gre za zagotavljanje boljšega dostopa do interneta po bolj konkurenčnih cenah, ampak vseeno slišimo še kar nekaj pritožb strani potrošnikov, ki pravijo, da obstaja razlika med oglaševano hitrostjo in realno hitrostjo. Nedopustno je, da ljudje plačajo za določeno hitrost, potem pa dobijo tretjino tih hitrosti, za katero so plačali upam, da bodo ponudniki kmalo prisiljeni svoje naročnike obveščati o tem, kakšna je resnična hitrost prenašanja podatkov. Upam, da bo komisija poskrbela za to, da se bo tisto, kar je trenutno na papirju, tudi dejansko izvajalo. Internet je danes za nas precej pomemben. Vložila sem tudi pisno deklaracijo za večjo zaščito potrošnikov, ko gre za dostopanje do interneta. Od prihodnega leta ne bo več stroškov gostovanja. Mislim, da bi morali podoben napredek zagotoviti tudi na drugih področjih. Hvala lepa, gospod Tokeš. Tisteljne elnök úr, tavaly november óta. Gospod predsedujoči, obstaja romunska družina, ki doživlja grozljive zadeve vse od novembra lani. Zaradi tega je Romunija precej razburjena javnost prav tako. Na Norveškem so uporabili ukrepe, ki so podobni tistim, ki so jih izvajali v času inkvizicije. Ta dva romunska starša so namreč razglasili za nezmožna ob vzgajati svoja otroka, čeprav starša vzgajata otroka skladno z verskimi in drugimi moralnimi načelji, ampak vseeno so na norveškem ta otroka oduzeli, zato ker naj bi starša otroka zlorabljala. S tem so norveški organi kršili svetost družinskega življenja in tudi pravice staršev. Življenje je darilo od Boga. Evropski parlament mora zato ukrepati zop odprl proti krščanske ekscese, do katerih prihaja na norveškem in ki uničujejo družine. Ukrepati morate zato, da se združi tudi ta družina iz Romunije. Hvala, gospa Smolkova. A Šolc, ker se stojite dobro v selu, určite vi uživate tako, kot. Hvala lepa. Uh, no, ko uh, gospod eh, Šulc, gospod Juncker ali drugi letijo v Bruselj, verjetno letijo z uh, privatnimi letali, naj uh, vsaj enkrat letijo z običajnim letalom. Uh, preden bodo potem prešli vse kontrole, šli mimo vseh. Uh, vojakov, vseh varnostnih kontrol, eh, se bodo verjetno zjokali. Kajti ob eh, vseh teh težavah se sprašujemo, ali je to res Evropa, ki jo želimo. Eh, no, mi ne moremo narediti veliko za to, da bi spremenili situacijo. Gospod Tusk, gospod Šulc in gospod Juncker pa bi lahko. Um, tukaj zadeve spremenili in lahko bi tudi poskrbeli za to, da migranti več ne bi bežali k nam. Naša zunanja politika ne pomaga beguncem, ampak samo podžiga ekstremizem v Evropi. Hvala lepa. Gospod Jurek, nedavno smo slišali o predsedniku Putinu, ko smo govorili o tem, kako se Evropska unija spreminja. No, uh, sedaj je Rusija uh, zasedla Krimski polotok, uh, eh, tam tudi ne spoštujejo pravice manjšin uh, Tatarov. Moram reči, gospe in gospodje. da eh, tukaj ne gre samo za nekakšne stare tradicije. To je znak za to, v katero smer gre Evropska unija. Gracias. Señora Harkin. Gospa Harkin. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predsednik Juncker je rekel, da bi morali zagotoviti enako plačilo za enako delo. In tako je rekla tudi komisarka Tajsenova. Številni evropski državljani menijo, da je enaka plača za enako delo zagotovljena na evropski ravni, ampak na Irskem imamo dvotirni sistem za uh, eh, vzgojiteljce v vrtu, za učitelje. Uh, oni dobijo višjo plačo, če so bolj izkušeni, mladi učitelji pa dobijo nizke plače. Tisti, ki so začeli učiti. Um, po letu 2012 bojo tekom svoje kariere zaslužili 220 tisoč evrov manj kot tisti, ki so začeli učiti predtem. Gre torej za zelo diskriminatoren plačilni sistem. Na Irskem nimamo iste plače za isto delo čez vso kariero. Kaj torej naj rečemo tem učiteljem, ki bodo v 40-letni karieri zaslužili 220 tisoč evrov manj? Kako naj rečemo, da evropska zakonodaja jamči enako plačilo za enake Eh, za enako delo. Eh, to namreč preprosto ni res. Hvala lepa, gospa Pojlen. Um, Hvala lepa, to je Mary Boyle. Uh, najdalje pogrešana deklica na Irskem. Izginila je leta 1977 in uh, moški naj bi bil odgovoren za njeno izginot, je še vedno uh, živi v isti skupnosti, nikoli ga niso niti zaslišali. Domnevno uh, je v, to, v tem posredoval tudi nek politik, ampak zaradi tega je prišlo do največjega uh, zakritja tega primera strani irske policije. Jaz sem nedavno pripeljala eh, dvojčico te deklice v Evropski parlament, uh, ona zahteva pravico. Uh, Eh, listina o temeljih svoboščin zagotavlja pravico do življenja. 20. člen eh, določa enakost pred zakonom. Merje je bilo vse to zanikano. Do sedaj ni bilo preiskave njene smrti, ni no, bilo nobene eh, formalne preiskave, kljub zahtevam odbora za pravne zadeve. O tem niso nikoli razpravljali v irskem parlamentu in zato moram o tem danes govoriti. Uh, šest, šest, šestletno Mary Boyle je irska država preprosto pustila na cedilu. Hvala lepa, gospod Terikabra, se naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Te, če želimo spoštovati makroekonomske zahteve Evropske unije, je špansko finančno ministrstvo zahtevalo, da avtonomne vlade prevzamejo odgovornost za reze, ki so potrebni. Uh, Eh, to ni pravično. Eh, ne moremo kar tako postaviti vseh eh, enakih zatev do vseh, do vseh skupnosti. V katalanskem proračunu je 60 odstotkov določenemu temu namenu. To nas bo stalo milijon evrov. To je tako, kot da bi za eno leto zaprli tri velike bolnišnice, administracijo, eh, tri največje zapore. Dobro, razumem, treba je poskrbeti za delno centralizacijo, ampak nekako ne moremo sprejeti dodatnih rezov na področju zdravstva ali izobraževanja. Zakaj ne bi zarezali v obrambo, ki trenutno predstavlja več kot eh, en odstotek eh, BDP-ja?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 Eh, dobro, eh, res je, da države ne bi smeli žaliti, ampak gospod eh, Erdogan je najavil, da zagotavlja svobodo izražanja. No, v Nemčiji pa so okrivili nemškega tožilca. Zakaj? jim niso povedali, da ne smejo kritizirati takratnega polskega predsednika v časopisu Tageszeitung. Vlada reka, da je to neustavno. Zakaj je pa potem eh, gospod Martin Šulc nezakonito eh, gospoda Leftorijusa Konstantinusa izgnal iz dvorane, ki je samo eh, citiral zgodovinska dejstva o Turčiji? No, poleg tega mislim, da bi Evropsko unijo morali tako ali tako uničiti. Hvala lepa. Gospod McAllister. Hvala lepa. V nedelo sem obiskal Beograd, tam sem spremljal parlamentarne volitve v Srbiji. Eh, jasna večina srbskega ljudstva je, vod, je volila proevropsko pot države. Reformna agenda Srbije, konstruktivni odnosi za sosednjimi državami so omogočili bistven napredek v regionalnem sodelovanju in v tesnejših odnosih z Evropsko unijo. Evropsk eh, Srbija se lahko sedaj osredotoča na izvajanje gospodarskih reform, ko krepi pravno državo, lahko reformira javno administracijo in lahko zagotovi svobodo medijev. Evropa je soočena z velikimi izzivi in eh, glas Srbije je pomemben pri določanju prihodnosti našega kontinenta. Če želimo, da Srbija nadaljuje svojo evropsko pot, bi morali um, zaključiti poglavjo 23 in 24 oziroma jih kar najhitreje eh, odpreti. Govorim seveda o ključnih poglavjih 23 in 24. Hvala lepa, gospa Gild. Uh, Kot 30 milijonov sikov po svetu sem bila šokirana s pričo napada v, uh, uh sik v Gurdvari, templju v Nemčiji. Uh, sama želim eh, izraziti sočutje tamkajšnjim vernikom. Nobena vera, nobena verska manjšina ne bi smela biti tarča takšnih napadov. Ne razumem, zakaj bi radikalizirana mladina napadla takšne temple, ki nudi zatočišče revnim, ki hrani lačne. Uh, Verjetno so želeli povzročiti nezaupanje med nami. Miselnega pomena je, da se nemške oblasti na to strogo odzovejo, da uh, kazensko preganjajo te storilce uh, in posod po Evropi je treba začititi sike. Grožnjo proti njim je treba jemati enako resno kot vse druge teroristične grožnje po Evropi. Hvala lepa, gospod Pimenta Lopez latinska amerika in karibi se soočajo s težkimi časi pogajanja z Kubo so obtičali, no, videli smo nekaj napredka v mirovnem procesu v Kolumbiji, ampak Evropska unija je prispevala k, to, eh, k temu, sedaj pa smo omaknili FARC za seznama terorističnih organizacij. Eh, gre za kapitalistično posekanje v demokracije v Južni Ameriki, to vodi k več destabilizacije, eh, podobno se dogaja tudi v Venezueli, v Braziliji in ne nazadnje želim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 Navezal bi se na to, kar je povedal gospod Štefanec. Gre za resen problem, ki je povezan z direktivo o streljnem orožju. Gospod komisarko bi zaprosil, da uh, eh, razprava o tem sproži tudi v kolegiju komisarjev. Uh, Vedeti morate, da spričo tega obstaja veliko nezadovoljstva v državah članicah, naprimer tudi v Češki republiki, Češki parlament in eh, Narodni varnostni svet je zavrnil to predlagano direktivo. Komisijo prosim naj ponovno razmisli o tem, ali so vse določbe te direktive potrebne, smiselne za boj proti terorizmu. Prosim vas, da črtate določbe, ki so namenjene samo za straševanju zakonitih lastnikov strednega orožja. Senjor Buda. Gospod Buda. Želel bi vas opozoriti na nek fenomen, ki se širi predvsem eh, po vzhodu Evrope. Gre za krajo zemlišč strani špekulantov. Um, izkoriščajo nizke cene na vzhodu Evrope, 40 odstotkov državnega zemlišča v Romuniji je že v rokah eh, tujih investitorjev. Razmere tam so dramatične, prebivalstvo zapušča ta zemlišča, tudi majhna sene velika podjetja in eh, to gre pripisati temu, da ta zemlišča ponavadi niso obdelana, če so obdelana, pa so to samo pro forma, zato ker na ta način lahko črpajo sredstva eh, Evropske unije. To ni namenjeno razvoju teh eh, območij. Eh, komisija tega ne sme ignorirati. Treba je takšna dejanja v prihodnosti preprečiti. Hvala lepa, gospod Čahovski. Predsedajci, jako vždycky sem tady dneska. Hvala lepa. kot vedno sem zadnji govornik, no ampak gre za neko zelo pomembno temo. Pogosto na to pozabljamo v razpravi o migrantih. Namreč gre za psihološko zdravje beguncev. Ljudje, ki bežijo iz vojnih območij, ki so bili priča eh, številnim smrtim, ki jih je zastraševal eh, Asadov režim, so sedaj izpostavljeni dodatnim travmam, ko pridejo v Evropsko unijo. Gospa komisarka, pozivam vas, da s eh, se ne osredotočamo na manj pomembna vprašanja, recimo kvote, moramo se rešiti, roti, lotiti realnih problemov. In eden izmed teh uh, je problem, uh, ko gre za integracijo beguncev. Hvala lepa. Z sejo bomo nadaljevali jutri, 28. aprila ob 8.30 eh, do 13.30. Dnevni red je bil objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se gospe komisarki za njene prispevke, zahvaljujem se poslancem in poslankam, prav tako pa se zahvaljujem.